otrokom. In to zaradi tega, ker so preprosto zapustili pogajanja. Hvala. Hvala, gospe komisarki, razprava je končana. In sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Poročilo Čičester eh, o Evropski agenciji za varnost omrežji in informacij. Besedo dajem poročevalcu za štiri minute. Prosim, gospod Čižesar. Uh, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Tole poročilo ima upraviti z agencijo, ki se ukvarja z varnostjo omrežij in informacij. To je že tretji ali četrti poskus za ugotavljanje dejanske vloge, nalog in ciljev, ki naj doseže ta agencija. In pri tem se želim srčno zahvaliti svoji skupini poročevalcev v senci za zelo konstruktivno podporo in pomoč pri delu na tem poročilu. Še zlasti pa se želim zahvaliti tudi gospe komisarki za njeno podporo in konstruktivni pristop k tej težavi, s katero smo se soočili, pri poskušanju, da bi izboljšali učinkovitost delovanja te agencije. Prav tako bi rad povedal, da so irski, ciprski, polski eh, in drugi kolegi iz predhodnih predsedstv prispevali veliko pogajanjih o tej uredbi. Naj povem vsem kolegicam in kolegom pri parlamentu, da je treba pogledati besedilo uredbe v obliki, kot je sedaj predstavljeno, da boste videli, kako eh, veliko je prispeval parlament k sedanji v beseditvi, namreč zelo močno smo izboljšali, to se pravi tudi spremenili predhodno besedilo uredbe. Upam, da bo to zgled za naše prihodnje delovanje. Seveda so to pomembne zadeve, delovanje na področju varnosti, omrežji in informacij. Je področje, ki terja učinkovito Evropsko agencijo, ki se, naj bi se s tem ukvarjala. Na novo smo opredelili pristojnosti, cilje in naloge, kot sem že povedal. Prav tako smo uvedli tudi novo raven upravljanja v obliki upravnega odbora, s čimer naj bi se izboljšalo upravljanje agencije. Prav tako smo bolje opredelili odgovornosti upravnega odbora in povečali tudi raven odgovornosti agencije, tako predsednika kot izvršnega direktorja, upravnega odbora in tako naprej, kar pomeni, da so odgovorni tudi za poročanje ustreznemu odboru Evropskega eh, parlamenta, ki so mu neposredno odgovorni. Uvedli smo tudi določbe o delovanju OLAFA in računskega sodišča, ki sta s tem pridobila tudi večjo vlogo pri zagotavljanju više odgovornosti agencije nasploh in kar je še zlasti pomembno, uvedli smo posebne določbe o uvedbi eh, podružnice agencije v Grčiji. In namreč vem, ali veste, da je sedaj sedež v Iraklionu na Kreti. Hoteli smo doseči, da bo sedež v kopenskem delu Grčije in to je včasih zelo um, neugodno, ker niso ravno najboljše možnosti komuniciranja s preostalo Evropo. Prav tako smo zagotovili pregled dela agencije ki se bo odvijal redno ob koncu obračunskega leta. Ob vseh teh ukrepih mislim, da smo svoje delo dobro opravili in s tem tudi pripravili agencijo, da se bo bolje spopadala z zahtevami in izzivi področja varnosti omrežij in informacij, torej računalniške varnosti v prihodnje. Naj vas spomnim še na to, da je naloga agencije, da pomaga Evropski uniji pri razvoju politik na tem področju in tudi večji pripravljenosti na spopadanje na to vrstne izzive ter zagotavljanje večjega in boljšega sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem. S tem pa je agencija pridobila tudi večjo prožnost za spopadanje s težavami, čeprav za mnoge ne vemo, kakšni bodo. Grazie, komisarja eh, Kroj. Hvala, gospa komisarka Kroj, prosim. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Ta uredba je dokaz, da nikoli ne gre obupati, če imamo jasne cilje in to je seveda tudi smiselno. Zaradi tega moram še zlasti izreči pohvalo vsem, ki ste sodelovali pri tem, hvala tudi parlamentu in svetu in eh, hvala za podporo pri tej novi ureditvi dela agencije. Ne gre samo za nova pooblastila, temveč tudi za jasnejši mandat za delovanje v prihodnih letih in zato se iz srca zahvaljujem gospodu Čičestru, poročevalcu in njegovim poročevalcem v senci. Zavedam se, da je bilo upravljenega veliko dela in seznam vseh eh, zadev, za katere jim moramo biti hvaležni, je zelo dolg. To je res eh, zelo poglobljena naloga, ki je bila dobro upravljena komisija pa je prepričana, da gre za ključno nalogo, eh, ki se mora še naprej odvijati, če naj bo agencija ustrezno operativno sposobna. Nedavna eh, strategija za nadaljno povečanje varnosti omrežij in informacij predvideva tudi veliko pomembnejšo ulogo enise, tudi pri zagotavljanju bolj zanesljivih sistemov za izmenjavo podatkov. Vloga Enise je danes veliko jasnejša, kot je bila v preteklosti, to, da jo potrebujemo, pa je še jasnejše kot prej. Seveda smo imeli že dolge razprave na to temo. Sama včasih eh, rada rečem, da ne verjamem v večnost in večno življenje, ampak ta postopek me je že skoraj da prepričal, da je to možno. No, ampak šalo na stran, postopki so včasih težavni, vendar vidimo, da so možni tudi dobri rezultati in zato sem res iz srca hvaležna. Sedaj se lahko zadev lotimo učinkovite tudi s pomočjo te agencije. S tem pa se bodo bolje tudi eh, bolje uskladila vsa usporedna prizadevanja, ki imajo opraviti z raznimi omrežji, računalniškimi povezavami in tudi pri objavi najboljših praks na tem področju, tudi pri ocenjevanju grožen, ki nas čakajo v prihodnje in dejansko pričakujem, da bo agencija pri tem odigrala ključno vlogo tem bo Enisa veliko bližja tudi svojim uporabnikom in tudi evropskim institucijam, glede učinkovitosti, pa lahko rečem, da se bo boljša učinkovitost poznala tudi kar konkretno v evrih. In to bo v korist vsem državam članicam in evropskim institucijam. Vsi bomo veseli, če bomo od Denise lahko več pričakovali in tudi več dobili. Eh, svet eh, je zagotovil, da bo sprejel predlagani kompromis in zato se lahko srca veselimo vašega glasovanja jutri, ki bo pomenilo zaključek tega zelo pomembnega in dolgotrajnega obdobja. Torej obstaja prihodnost za Eniso, za boljšo Eniso in konec koncev bomo imeli tudi večjo jasnost in eh, boljšo informiranost ljudi o delovanju agencije. Grazie, Hvala, gospod komisarka, gospe Hauk, ne vidim. To pomeni, da gremo naprej za govorniki političnih skupin. Gospod Iler, dve minuti za ljudsko stranko. Uh, Spoštovana gospa predsedojoča, spoštovana gospa podpredsednica Kruis, spoštovani gospod Čičester, drage eh, kolegice, kolegi, poročevalci v senci. Enisa ni sama sebi namen. Eh, Enisa ni razprava okrog agencije. Razprava je pravzaprav nekaj, kar zadeva enega največjih izzivov za Evropski skupni trg, za svobodo državljanov, za svobodo in varnost eh, nove mlade digitalne generacije. To, kar eh, Enisa zmore in tudi mora eh, na evropski ravni, je strokovno znanje, koordinacija, sodelovanje, morda tudi sodelovanje z državami članicami, ki še niso tako daleč na področju te teme in se morajo soočiti z njo. V bistvu je Enisa nek eh, gradnik v kamenček v strategiji, eh, kot je to naprimer nov Cyber Security Center Europola, eh, potem je to kamenček v mozaiku, kar je govorila tudi gospa komisarka na temo spletne varnosti. Eh, parlament je v pogajanjih, eh, mislim, eh, dal jasno vedeti, da ne gre samo za agencijo, ampak kako pomembno mesto ima spletna varnost, cyber security. Sodelovanje z komisijo je bilo izvrstno, komisar, ki se izredno zahvaljujem za osebni angažma, za modre strateške prispevke gospodu Čičestru in še enkrat podarjam, ne gre za vprašanje sedeža, ne gre samo za organizacijska vprašanja, ampak je to zelo pomemben element v okviru strategije Evropske unije. Zato, da uh, ustrezno obravnavamo temo cyber security. Hvala za angažma vsem, ki so sodelovali. To je zelo pomemben element v naši strategiji. Uh, Eh, in dejansko nam bo to omogočilo razširjen instrumentarij, ki ga bomo potrebovali pri soočenju s to temo. Hvala. Za SD, sedaj gospod Cikao. Ob upoštevanju velikega pomena varnosti omrežij in informacij, Lahko rečem, da Evropska unija zares potrebuje močno in stabilno agencijo, ki bo sposobna za dolgoročno delovanje. Menim, da sta člena 2 in 3 najpomembnejša v zvezi z niso, ker tu gre za cilje in tudi za mandat delovanja agencije. Ta agencija bo imela ogromno odgovornost že pri samem izvajanju vseh pravnih določb, ki imajo opraviti z varnostjo omrežij in informacij. Agencija pa mora pri tem prispevati tudi k povečanju zmogljivosti držav članic za vnaprejšnje ugotavljanje vrzeli pri varnosti računalniških informacijskih omrežij. V zvezi s tem je agencija tudi pridobila nove zadolžitve in odgovornosti, pomembno pa je, da bo lahko neposredno izvajala svoj mandat. Ta agencija bo imela tudi mednarodno odgovornost. In eh, zato sem tudi vesela, da ima večje pristojnosti. Hvala za Alde. Hvala lepa. Najprej želim čestitati poročevalcu gospodu Čičestarju za ustrajnost, pa tudi za trmo, ker je ustrajal na vsebinski razpravi v zvezi s tem predlogom. Naj se spomnimo, da je bil predlog komisije pravzaprav podan že v letu 2010 in da gre za skoraj tri leta intenzivnih dogovorov in pogajanj med vsemi institucijami, ampak pred seboj imamo končno dober rezultat. In to pomeni tudi, da smo se lotili pravih vprašanj, da smo se lotili tudi političnih vprašanj v skupnem interesu in gospod Čičester je uspel uh, doseči tudi zelo strastno razpravo, ne le o enisi, temveč tudi o tem, kaj je učinkovito upravljanje, kaj je stroškovna učinkovitost in kaj je preglednost vsega tega. Uh, da zelo smo veseli, da je bil dosežen dogovor, še zlasti pa je to pomembno v teh časih krize, lahko nam bo celo za zgled kako se lotevati teh vprašanj. Veseli smo kompromisa, ki upamo, da bo pritegnil k sodelovanju z agencijo tudi visoko usposobljene strokovnjake. Enisa pa ima ne le mandat, temveč tudi sredstva, da začne uveljavljati svojo vlogo in postane poglaviten dejavnik na področju varnosti omrežij in informacij. Ta predlog je torej zelo vsebinsko podprt in upamo, da bo agencija iz tega uspela narediti ustrezna urodja, da se bo spopadla spopadala z naraščajočimi grožnjami na tem področju, ter da se bo znala tudi braniti. E, res pa je, da se lahko veliko bitk danes dobi ravno v računalniškem prostoru. Evropski parlament je pri tem odigral pomembno vlogo, saj je šlo za velik izziv, ki mora postati standarden zgled za krepitev vloge in sodelovanja evropskih institucij. Hvala za zelene. Gospa Andersdotter. Eh, hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu kolegu Čičestru in poročevalcem v senci za pomoč, seveda pa tudi komisarki Kruj za njeno podporo pri Enisi. Ja. Mnogi smo se veliko naučili, ko smo delali eh, z Eniso. To smo vključili eh, izkušnje iz celotne eh, unije, kar zadeva varnost omrežij in informacij. In to je pravzaprav napredek, da je Enisa dobila tudi sedež v Grčiji, vendar pa ne smemo pozabiti, da je to področje zelo mlado in da pravzaprav sploh ne vemo, koga ščititi pred čem. Ob da je zelo veliko naročil za Eniso, obstaja tudi zelo veliko uredb. Morda bi morali Enisi tudi omogočiti, eh, da se razvija z tem, kar parlament eh, od nje želi. Hvala. Hvala za goje. Eh, kolega Angora. Hvala. Torej, glede vprašanja eh, sedeža eh, na Kreti, no ja, mislim, da za to sploh ne gre pri tem vprašanju. Eh, gre za velike interese monopolov, ki se želijo obraniti. Uredba, ki je sedaj pred nami, pravzaprav še nekoliko bolj zaostruje situacijo. To je še nekoliko hujše, kot je tisto, kar je komisija prvotno predlagala. Enisa, se pravzaprav uporablja v namene policijskega nadzora. Gre za boj proti eh, terorizmu Evropske unije, zlasti za boj proti terorističnim napadom eh, v omrežjih eh, za zaščito podatkov, ki so bistvenega pomena Skratka, eh, tu se razvija tehnološka podstat za kapitalistične sisteme v Evropski uniji, kot je naprimer Europol ali Eurojust eh, in eh, držav članic. Gre za to, da, da tudi podjetja, ki delujejo orožje oziroma softver, da so prav tako vključena v smislu skupnega trga. Eh, gre za trg milijard evrov. Eh, eh, in tu se s tem to še enkrat dokazuje. In mislim, da je absolutno potrebno, da se začne razredni boj, da se bomo osvobodili kapitalizma in da bodo proizvodni faktori podružbeni. Hvala. Sedaj sledijo drugi eh, govornik, gospod Sukala. Eh, hvala, gospa eh, predsedojoča, gospa komisarka. Bojim se, da zastopam drugačno mnenje kot poročevalec. Menim, da enisi nekako ne pripisujemo tega pomena, ki bi ga morala imeti. To je najvišja prioriteta. Eh, in leta ni v tem, eh, da ta agencija dobi sedež, ampak da se eh, premesti sedež z krete, ker to enostavno ni praktično. To je bil prvi cilj. Ne gre za to, Eh, da bi se ukvarjali samo z varnostjo eh, tega omrežnega prostora. No ja, saj tako sam razumem to eh, poročilo, da Heraklion očitno ni primern, ampak Heraklion je centr znanosti, to je zelo znan centr tudi na področju raziskav in inovacij. Ne vem, če to veste, gre za agencijo, ki je potrebna za varnost omrežij in eh, to je zelo pomembna agencija za Evropsko unijo. Eh, gre za to, eh, da se tu izvaja tudi pritisk strani uradnikov v tem smislu, da bi prestavili ta sedež skrete. Govora je o tem, da se po nepotrebnem zapravlja denar Evropske unije na ta način. Mislim, da to ni točno. Eh, da eh, slišimo te očitke. In zato moram glasovati proti temu predlogu iz razlogov, ki sem jih pravkar omenil. Hvala. Grazie, onorevole Drucas. Hvala, gospod Drucas. Ena minuta. Enisa, zehrija ste nam ilišo in profa. Eh, hvala. Enisa je zelo velikega pomena, zato mislim, da mi o tem sploh ni treba govoriti. Tudi v prihodnje bo Enisa igrala pomembno vlogo. Uh, Eh, grška vlada eh, pa je močno pod pritiskom na tem področju. Eh, zato je zelo težko, da ta agencija usporedno dela učinkovito na dveh sedežih. Skratka, škoda je, da se sedaj poraja taka slika Grčije. Mi smo v finančnem krču, ampak Heraklion pravzaprav predstavlja bolj primern sedež in ne Atene in sedaj pa ta detajl postaja odločilnega pomena za to, da naj bi agencijo premestili v Atene. Gre za stroškovno analizo, gre za stroške prevoza. Se, zakaj torej en sedež in ena podružnica? to življenja vredno, če razmislimo o tem, kakšno sporočilo s tem pošiljamo v času finančne krize. Dejansko se moramo zapostaviti očitkom o metanju denarja proči in ostati pri tem enem sedežu. Hvala. Kolega Van Nistelrooy. Gospa poročevalka, gospa predsedujoča, gospa komisarka varnost omrežij in informacij eh, je izjemnega pomena za našo eh, informacijsko družbo. Eh, tudi kriminal na tem področju postaja vedno večji problem. TNO, nizozemska raziskovalna inštitucija, je izračunala, da na ta način pri nas s temi kaznjivimi dejanji nastane 10 milijard škode. Eh, pretekli teden se je to zgodilo pri uh, naši banki, sicer ni bilo škode, ampak šlo je za verodostojnost banke. Eh, Enisa je v EU zelo pomemben akter. Naša omrežja mora biti varna in robustna in prav gotovo jih je mogoče še izboljšati. Eh, in prav tako je možno tudi boljše sodelovanje med eh, nacionalnimi organi. Proti tem kaznim dejanjem se moramo boriti center cybercrima Europola prav tako sodi v okvir tovrstnega sodelovanja. Moje vprašanje je, kakšni stroški nastajajo, eh, bi nastali z prenosom premestitvijo v Atene, kakšna sredstva so predvidena v ta namen drugič. Eh, Vrednoten je po petih letih. Pričakujem, da bo razvoj tekel tako hitro, da bomo morali eh, ugotavljati že po treh letih, kje smo. Parlament mora biti zelo kritičen kaj ti to, da se zauzimamo za ta korak, še ne pomeni, da smo pravljeni. E, Poročevalč Čičeštr je e, zelo dobro opisal to situacijo, ampak vprašanje je dejansko, če smo pripravljeni na ta plas e, razvoja. Hvala. Honorevole Kalfin, un minuto. Poslanec Kalfin, za eno minuto. Madam Chair, Madam Vice President. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim izraziti zadovoljstvo in krati čestitke poročevalcu, da je to zelo dolgoročno pogajanje in da trialog spravil k koncu. Nedvomno je varnost omrežja in informacij nekaj zelo pomembnega, pomembnost tega področja pa še nadalje narašča. Vse to vpliva tudi na naša gospodarstva. Kakšen naj bo razvoj gospodarstva, če ne bo zaupanja v delovanje omrežij in informacijskih sistemov. Zaradi tega moramo vse te zadeve pogledati v širšem smislu in tudi eh, upoštevati, kakšna vloga institucij pri zagotavljanju to vrste varnosti v Evropski uniji. Jasno je, da eh, gredo s tem v korak tudi strategije povezane s področjem kibernetske varnosti in podobno. Sam bi eh, raje videl še bolj ambiciozen načrt delovanja Enise. Eh, rad bi videl, da ne bi imela omejenega mandata, da bi lahko še bolje delovala in še bolje tudi izvajala obstoječo zakonodajo na tem področju. Pa vendarle mislim, da je to dober rezultat in zato moramo glasovati za to poročilo in nadaljevati s prizadevanji ter podpreti komisijo pri tem. Hvala lepa. Sedaj smo pri postopku. Ujemite mojo pozornost. Najprej gospod Mikolašik. Ja, internet je najbežnejše, využívajú. Vy... Najlepša hvala, predsedujoči. Dejstvo je, da računalnike sedaj uporabljajo vsi, od mladih do starih, da je to najpogosteje uporabljan mediji in zato nikakor ne gre preveč povdariti pomena varnosti na tem področju. Potem so tu še virusi, programi, ki se širijo brez določenega preverjanja varnosti. Vemo, kakšna je ogroženost vseh računalnikov. Zato resno potrebujemo ustrezno opremo, razvija pa se tudi oprema tistih, ki razpečujejo viruse, ki vplivajo na naše delo in posegajo v našo zasebnost. Ravno zaradi vsega tega je potrebna še večja varnost. Uporabniki pa morajo tudi vedeti, kako uporabiti vse, kar jim je na voljo v smislu varnostnih ukrepov. Prepričan sem, da moramo vsi biti bolje obveščeni o tem, hkrati pa tudi bolje obveščeni o pristojnostih te agencije, kako bo delovala in kakšni bodo njeni rezultati. Glede na pogoje gospodarske krize moramo poskrbeti tudi za boljšo varnost ob čim nižjem zvišanju stroškov. In pripričan sem, da bi morali agencijo preseliti kar v Bruselj. Hvala lepa, gospa Esaja je na vrsti muuttunut hyvin keskeiseksi asiaksi yhteiskuntien. Hvala lepa. Vsi se zavedamo, da je varnost najpomembnejša, da gre za veliko grožno Evropi in dobro je, da je komisija že od začetka razumela, kako pomembno je to za vse skupaj, čeprav si vsaka država članica tudi po svoje prizadeva spopadati se s to vrstnimi eh, napadi. Če bomo strjeli glave in razmišljali skupaj, potem bomo lahko z večjimi prostornostmi enice pridobili na moči in bolje delovali. In zaradi tega je treba razmišljati tudi, kako se bomo spopadali s to vrstimi napadi tudi na evropski ravni. Treba je vzpostaviti tudi zelo dober sistem, ki ga bomo neprestano uh, posodabljali. Namreč eh, kibernetski kriminal lahko zelo hitro ogrozi naše družbe in naša gospodarstva, naprimer tudi energetsko oskrbo in tako naprej. Treba je oskrbeti za večjo varnost posod. Sedaj pa gospod Enčev za eno minuto. Prešedinte, na primer, vreo še v stoliči. Hvala lepa. Najprej bi rad čestital gospodu Čičestru. Poleg tega tudi pozdravljam sporazum, ki je bil dosežen z namenom, da se podaljša mandat Enise. Varnost IT omrežji bi morala biti prednostnega pomena za celotno Evropsko unijo, tudi zaradi družbene in gospodarske grožnje, ki jo predstavljajo napadi na to vrstno mreže. Mislim, da je Enisa edina, ki ima dovolj strokovnega znanja za to, da prepreči to vrstne napade. Njene pristojnosti bi morale tudi odražati to stvarno. Zelo pomembno je, da Enisa lahko še naprej podpira nadaljni razvoj omrežji in da usklajuje delovanje na tem področju. Potrebujemo namreč usklajen pristop na evropski ravni. Kot sem pogosto povedal, nujno je, da na evropski ravni vzpostavimo največje možne varnostne standarde. Enisa ja, lahko pri tem odigra ključno vlogo. Hvala lepa, gospod Paška. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisár. Najlepša hvala, gospod predsedujúci, gospa komisárka. Kar zadeva Evropsko agencijo za varnost omrežji in informacij, naj povem, da je to agencija, ki je nadomestila tisto, ki je imela svoj sedež na Heraklionu v Grčiji. Elektronske komunikacije so vse bolj pomembne, zaradi tega je tudi varnost omrežji in informacij toliko bolj pomembna. Mislim, da bi morali vzpostaviti ustrezno institucijo, ki bo imela dovolj dolg mandat, ne samo 5 do 7 let, kot se trenutno predlaga stalna improvizacija ni dobra, kajti to negativno vpliva na samo delovanje. To se je pokazalo že v zadnjem obdobju. Kar zadeva delovanje te agencije od leta 2004, lahko povem, da bi bilo bolje, če bi imela agencija jasnejše smernice za delovanje. Kar zadeva zbiranje podatkov in analiziranje podatkov, mislim, da bi morali zagotoviti dovolj eh, verodostojne podatke, ki bodo lahko obvladljivi, ki jih bo moč obdelati, kajti s tem se bomo tudi lažje soočali z varnostnimi grožnami. Kar zadeva prihodni mandat te agencije, pa bi se ga morali lotiti na vse resno. Hvala lepa, gospa Gresle. Gospod predsedujoči, kot članica delovne skupine za agencije, pozdravljam to pravno podlago danes. To je eno prvih besedil, ki smo ga pripravili in sprejemamo po novih pravilih. Rada bi se postavila za oba sedeža agencija, enega ima v Herakliosu, enega pa v Atenah. In resnično bi rada pozvala institucije, da storijo vse, kar je njihove moči za to, da to dosežemo. Ne more jo biti sedeži sredstvo za doseganje infrastrukture. Ravno tukaj vidimo, kako absurdno je, da imamo takšno agencijo na grškem otoku, ki naprimer po zimi sploh ni tako dobro dosegljiv in zato je potem drugi sedež v Atenah. Zato mislim, da moramo resnično se osredotočiti na to, da bomo bolj verodostojni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa besedo predajam nazaj komisiji. Komisarka Kroz, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod predsedujoči, kolegi so omenili, da ima agencija dva sedeža in to so postavljali pod vprašaj bom stvari kar predstavila v jeziku, ki ga poznam najbolje, v nizozemščini. Imamo pregovor, ki pravi, da pravzaprav. Pravzaprav tisti, ki je bolj kriv drugega, krivi, da je še bolj kriv. nikoli nismo parlamentu naprimer očitali, da ne deluje dobro, če se stavlja naprimer iz dveh domov. Naj povem, da je vsak, ki se je oglasil danes v razpravi, gotovo seznanjen s tem, kako pomembno vlogo opravlja ta agencija. Kar nekaj poslank poslancev in poslank izpostavilo konkretne primere, s katerimi se agencija ukvarjala. Zavedati pa se moramo, da moramo biti pripravljeni na to, da ustrezno opravimo svojo funkcijo. Danes se zdi mogoče, da zagotovimo enisi varno prihodnost. Mi smo tisti, ki bi morali poskrbeti za to, da bo enisa imela na voljo vse instrumente za to, da opravi svojo vlogo na učinkovit način v zvezi s tem ste me tudi spraševali v prejšnjih razpravah. Namreč, kako si predstavljam Eniso? Enisa mora delovati učinkovito, dobro mora delati, kaj ti plačujemo jo z denarjem davkoplačevalcev. Poleg tega pa je treba agencijo dobro organizirati. V agencijo je treba namreč spraviti najboljše in najbolj sposobne ljudi. Sodelovanje med parlamentom, svetom in komisijo je tu postavljeno pod vprašaj in sama se zanašam na to, da je to vrstno sodelovanje možno in upam, da bomo na koncu zagotovili srečen konec tej zgodbi. Nekaj vas še vedno okleva, zato bi vam rada predstavila konkretne številke in dejstva. Prepričana sem, da ste z njimi seznanjeni ne morete trditi, da ste proti agenciji samo zaradi finančnih vprašanj. Namreč agencija naj bi imela 50 odstotni dobiček pri dejavnostih, ki jih opravlja. Poleg tega lahko ogromno sredstev tudi privračujemo, nekje 352 tisoč evrov letno, se pravi nekje 2 milijona in pol v sedemletnem obdobju. Eni se ne smemo razdrobiti. Tega niti ne potrebuje, kajti poslovni model te agencije temelji na zelo pametnem pristopu. Da ne bo prišlo do nesporazuma. Nisem jaz tista, ki bi predlagala to, kar obravnavamo. Namreč nekateri so menili, da bi bilo smiselno ločiti operativni del in tisti del znotraj nise, ki se ukvarja z raziskavami da bi torej razdelili tudi vrh znotraj enise. Mislim, da je tak predlog nespameten, kajti enisa trenutno dobro deluje, učinkovito deluje in vesela sem, da ste številni podprli ta predlog. Hvala lepa tudi poročevalcem in poročevalcem v senci. Še posebej pa tistemu poročevalcu, ki je danes z nami. Enisa bo sedaj imela možnost, da upravi svojo nalogo tako, kot je treba in to velja tudi za njeno prihodnje delovanje. Hvala lepa, gospa komisarka. Na koncu besedo predajam še gospodu Čičestru, da zaključi to razpravo. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom za prispevek k tej razpravi, še posebej hvala lepa vsem tistim, ki ste bili prijazni do mene in tudi tistim, ki se niste ravno najbolj strinjali z menoj. Razumem, zakaj se z menoj ne strinjate. Naj podarim, da smo se strinjali, da je varnost omrežij in informacij pomembna. Zaradi tega smo celo organizirali uh, javno predstavitev. Komisija je pripravila študijo že leta 2004, kot je omenil gospod Paška, potem je bila pripravljena nova študija, ki je tudi vsebovala določene zaključke. Sam sem to razumel na podlagi osebnih stikov z strokovnjaki za kibernetsko varnost v tej agenciji kot to, da živimo v sodobnem času, da se soočamo s številnimi izzivi, da pa je treba zagotoviti zaupanje in predvsem zaupnost, ko gre za varnostna vprašanja. To je bilo pomembno sporočilo, ki smo ga prejeli iz te javne predstavitve. Kar zadeva samo študijo, pa lahko povem, da smo imeli pravzaprav šest različnih naslovov, o katerih smo razmišljali. EU institucije so ogrožene, to je bil eden od naslovov. Dva konkretna primera smo tudi slišali, evropske institucije naj ne bi bile imune na to vrstne grožnje. 12 priporočil so podali, 8 priporočil sem vključil tudi v to besedilo. Mimo grede, tudi glede tega, da se sedež določi v Atenah, Nekaterih priporočil nisem sprejel, druge sem delno vključil v besedilo. Pomembno pa je, da smo si vedno prizadevali za to, da bi bila ta agencija bolj učinkovita pri reševanju izzivov, ki obstajajo in pri soočanju s tistimi izzivi, ki jih še ne poznamo, pa se bodo v prihodnosti pojavili. Upam, da smo spostavili dober zakonodajni okvir za to agencijo, da bo lahko naprej delala še bolj okrepljeno in učinkovito. Hvala. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Predlagam, da nadaljujemo z naslednjo točko.